Eh, Pozdravljeni na zasedanju odbora za zaposlovanje. Predlagam, da nadaljujemo kar po dnevnem redu, ali lahko dnevni red sprejmemo, da odlično nekaj sporočil, tolmačenje. Na voljo so vsi jeziki, razen finščine, malteščine in hrvaščine. Na voljo pa bo tudi znakovni jezik in prepoznavanje govora v pisni obliki pri šesti točki, ko bomo govorili o izvajanju Evropske strategije o invalidnosti. Spremembe glede poslancev v odboru prvič gospod Radke iz skupine ALS. E Sporočam vam, da boste zdaj postali polnopravni član odbora za zaposlovanje. Pozdravljeni, pozdravljeni kot polnopravni član v našem odboru. Lepo je, da ste z nami. Sven Šolce pa je bil prej polnopravni član, zdaj pa bo postal nadomestni član na mesto gospe Gresle. In gospod Ray Finch iz EFDD odhaja, prihaja pa gospa Louise Burs, ona pa bo nadomestna članica. Pozdravljeni vsi. Začeli pa bomo s tretjo točko sprejetje zapisnikov prejšnjih sej, ali lahko zapisnike sprememo, da, hvala. Potem pa kar elektronsko glasovanje. Lepo prosim, da ustavite glasovalne kartice v naprave. Uh, we start with the amendment začeli bomo z predlogom spremembe 117, govorimo pa o politikah na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za reševanje revščine. Kdo je za? Gre za ustni predlog spremembe, socialisti so ga vložili, kdo je za torej? Gospa Jazlovjecka, izvolite. Se opravičujem, nimam glasovalne kartice, glasovalo bom z dvigom roke.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 Uh, given us this information. So we start with amendment 100. Predlog spremembe 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nadaljevali bomo. z predlogom spremembe 131. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti? Prav, preverjamo. 131. Glasujemo elektronsko. Can we close the vote? Konec glasovanja. Can we take it once again? Znova glasujemo. Predlog spremembe 131. Torej. Konec glasovanja. Sprejeto. We'll try it we tried once more, the third time we would. Poskusimo še enkrat, v tretje gre rado. Gospa Jazlovecka, vas, vaš glas bomo šteli. Zdaj pa glasujemo tretjič in zadnjič. Gospa predsedujoča dva poslanca nimata glasovalnih kartic. Prosita pa, da bi šteli njihove glasove. Vedno je tako. Vedno smo tako postopali, ne pravim pa, da mora zdaj biti tako, ampak pač vedno je bilo tako. Uh, Dobro, glasujemo tretjič. Predlog spremembe 131. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Kdo še glasuje, gospod Gerike? Vi ste proti. In gospa Jazdovjecka,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

pravila. Gospa Harkin je povedala, da ponavadi počnemo tako, ampak zelo mi je žal. Pravilo je, da se glasuje s kartico in da se pride pravočasno. Če ne, je vse skupaj nemogoče. Ne, ne vem, morda bo nekdo prišel čez 20 minut in bo želel glasova, glasovati o teh eh, prvih predlogih sprejem. Torej, gospa predsedujoča, eh, glasovati moramo ordinarno, priti moramo pravočasno in eh, glasovati s karticami. In upam, da bo se to vključilo tudi v zapisnik. Je človeka? gospa Jazlovecka. E, ja. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Opozarjam vas na to, da se držimo poslovnika. V tem primeru pač odloča gospa predsedojoča. Seveda obstajajo primeri, ko obstajajo razlogi, zakaj nimamo glasovalne kartice. Torej tudi prisotnost šteje pri glasovanju. Če nimamo možnosti, da se izrazimo elektronsko, potem lahko štejete naše glasove. Gospa predsedujoča. Hvala. Ja, tudi na plenarnem Eh, zasedanju velja to, da tisti, ki nimajo kartice, lahko vzdignejo roko in pokažejo, če so za ali proti. E, ista pravila morajo veljati za vse. Gospod Jandirjus, hvala. Sporočili so mi, da je bilo na srečanju koordinatorjev dogovorjeno, da lahko štejemo glasove tistih, ki nimajo glasovalnih kartic. Predlagam, da nadaljujemo, kajti drugače bomo tu sedeli do štirih. Gospod Lafrile. Dva komentarja, gospod predsedujoči. Danes dopolna smo imeli tudi odbor o ustavne zadeve in tam smo imeli več kolegov iz različnih političnih eh, strani, eh, ki so pozabili kartice in tam so njihove glasove upoštevali. To ni bilo problematično po drugi strani pa gre samo za to, da preverjamo glasovanje, ne gre za poemensko glasovanje, gre samo za to, da izvemo, kako glasujejo poslanci, ki so tule. Ne gre pa tukaj, tukaj le za poemensko po glasovanje. Na plenarnem zasedanju, ko imamo poemensko glasovanje, a, nimamo a, kartic. Tu gre samo za to, da preverimo, kakšno je razmerje moči glede tega manjmaja. Ne pa, da vemo, kdo uh, glasuje za kaj. Pač gre za to, da vemo, kakšna je večina. Prav vseeno je, če imamo kartice ali ne. Če drugače bi lahko eh, glasovali tudi samo z digom eh, roke, zato da bi videli, uh, kakšno je razmerje moči. Hvala. Yes, we can uh, absolutely have a discussion. O tem bi lahko govorili naslednje pol ure jaz pa bom zdaj uporabila svoje pristojnosti. Glasovanje je konec, 23 za, 22 proti. Prepričana sem, da bo še veliko možnosti, da spremenimo rezultat tega glasovanja. Zdaj pa predlog spremembe 133, kdo je za, proti Tudi to bomo preverili elektronsko. 133 torej. And the vote is now. Konec glasovanja. A glasuje kdo, ki ne bi smel glasovati? Samo, go, samo gospa Jazlovecka nima kartice. Prav. Torej, 22 za, 22 proti. Zavrnjeno. Kompromis 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Tudi kompromis 18 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. No, sem vesela. Razlika je očitna. 24 in 11 proti, sprejeto. 136 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 137 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 138 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili 138. Glasujemo. Konec glasovanja. rezultat je jasen, zavrnjeno. 140, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 je umaknjen, kompromis 19, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 153, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 154, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 155, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto z večino dveh glasov. V čem je težava? We vote on 100. Uh, 156 gospa Gentile, ponudili vam bomo tehnično pomoč. 156, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 162, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 163, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 164, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 21, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. kompromis 21, kdo je za? Torej, dodate, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, preverimo. Kompromis 21 bis. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 170, do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili še enkrat. Kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 170. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 172. 171. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 172. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto predlog spremembe 173 in 174 skupaj. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 22. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Prav. Kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Še enkrat moramo glasovati. Tehnična napaka. Kompromis 22. Pritisnite zeleni gumb, če ste za in rdečega, če ste proti. 23 glasov za, sprejeto. 186, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite to preveriti? Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 190, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 205, kdo je za, sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto. 206. Kdo je za? Proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 207, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 25, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 215, kdo je za, proti vzdržani, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 215. Konec glasovanja. Sprejeto. 216. Do je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani. Ni jasno, bomo preverili, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 27. 27, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 225, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 28, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 233, da je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 234 torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 235 do je za, proti 235. Preveriti moramo 235. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za 29 glasovi za. 236 do je za, proti vzdržani Mislim, da je to sprejeto. Želite preveriti? 236, pravni problem. 236, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 29, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto triinpetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 253 glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 254, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 255, kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili. 255. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 256, do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 32, do je za, proti vzdržani sprejeto. 266, to je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ampak bomo preverili. 266 glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 200. 267, kdo je za? Proti vzdržani. To moramo preveriti. 267. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 268, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 269 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 270 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 271 z ustnim predlogom spremembe socialistov, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 33, do je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 34, do je za, proti vzdržanje sprejeto. 284 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 286 do je za, proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 35. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 294. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 295. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 200. 96 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, dobro, 296, glasujemo. Amendment 296 and the vote is now closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 297 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani sprejeto. Ekon 2, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Ekon 5, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Ekon 6, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Ekon 7, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Dobro, preverjamo ekon 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ekon 8, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Ekon 9, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Ekon 10, kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Prav preverjamo Ekon 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ekon 11. Kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav preverjamo ekon 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ekon 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ekon 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ekon 14. Seveda lahko preverimo. Glasujemo. Uh, the vote on Econ 14 to check, and the vote is now closed and is carried by 31 votes. Sprejeto. Econ 18 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani proti vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo drugi del. Ekon 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ekon 20. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Uvodne izjave. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Ekon E. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto vzdržane, sprejeto. 26. Prav preverjamo predlog spremembe 26. Zapravičujo, mislim, da nisem prav videla. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 in ekon F, ki sta identična. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Želite preveriti? Prav. Predlog spremembe 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 30 je brezpredmeten, enako velja za 29, zdaj pa 31, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 32, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 37, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. 41 je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 41. Konec glasovanja. Sprejeto. 42, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43, 2 za, proti, to bomo preverili, predlog spremembe 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 52, do je za, proti vzdržani. Sprijeto. Kompromis oziroma predlog spremembe 55, do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 61, do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, še enkrat bomo poskusili, kdo je za, kompromis 10, proti, vzdržani, sprejeto. 75 do je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriinsedemdeset do je za, proti, vzdržani, rekla bi, sprejeto. 76, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 77, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Dobro, preverjamo. 77 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 78, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 12, kompromis, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 86, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 88 je za, proti vzdržani sprejeto, 89 je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 14 je za, proti vzdržani sprejeto, 92 je za, proti vzdržani sprejeto, 93 je za, proti vzdržani sprejeto, 94 je za, proti vzdržani sprejeto, 95 je za, proti vzdržani. Sprejeto 96 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 97 je za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 89 oziroma 98 je za, proti vzdržani. Sprejeto 99 je za, proti vzdržani. Sprejeto Predlog spremembe 100. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 109. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 109. 110, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 111, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 112, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 113, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 114, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 115 do je za, proti vzdržani, sprejeto. 116 do je za, proti vzdržani, sprejeto. Ekon H, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Ekon I, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. To bomo preverili. Ekon I. Glasujemo. Konec glasovanja. Za vrnjeno. Ekon J. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Ekon K. Kdo je za? Ekon K. Kdo je za? Ekon K. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto, ekon M, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, ekon. Ekon M, prav. Ekon M, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ekon O, kdo je za, proti vzdržani. Ekon O. Glasujemo, konec glasovanja. 28 glasov za. Ekon P, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Prav, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ekon P. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ekon Q. Se opravičujem. Ekon Q. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani zavrnjeno. Prav preverjamo ekon Q, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Ekon U, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Ekon V, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto vzdržani. To bomo preverili, zato da bo vse popolnoma jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat je jasen. Dobro. Uvodne navedbe. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto dve, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, predlog spremembe šest, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, sedem in osem sta identična, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, devet, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, sprejeto, 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. O 12 bi morali glasovati prej, ampak bomo glasovali ločeno, torej, kdo je za, Dobro, predlog spremembe 13. Kdo je za? 13 in 14 skupaj, seveda, seveda. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Za. Vrneno. Prav, preverjamo 13 in 14 skupaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15, kdo je za, proti 15 vzdržanje sprejeto, 16 do je za, proti, zavrneno. Prav bomo preverili 16 glasujemo, konec glasovanja, 28 za, 17, kdo je za, 17, proti vzdržani. Sprejeto 18, da je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Dobro, bomo preverili. 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 glasov za je bilo. 19 do je za, proti vzdržani sprejeto. 20 do je za, proti vzdržani sprejeto. 21 do je za, proti vzdržani sprejeto. In ekon G, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa še osnutek poročila z izglasovanimi spremembami. Kdo je za? A, ne, poimensko. Glasujemo poimensko. Glasujemo z, o osnutku poročila z izglasovanimi spremembami. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 glasov za, 7 proti in 4 so se vzdržali. Hvala in čestitke. Poročevalcu. Tako sedaj pa naslednje poročilo. Madame Toms. Eh... Poročilo gospe Tom. Ekonomske politike Evropmoče. Začenjamo. Kompromis 3. Za. Proti. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog sprememba 41. Ne, se opravičujem, pravi predsedujoča. Kompromis 4. Za. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svojembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Preverjamo predlog spremembe 49. Glasujemo. And the vote is now. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 glasov proti. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 57. Za. Proti proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo, 57, glasujemo. On amendment 57. And the vote is now closed. Konec glasovanja, zavrnjeno, z enim glasom večine. 58 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 ne. 68, pravi predsedajoča. 68, prvi del. Poimensko glasovanje. Koliko vas je za poimensko glasovanje? Glede predloga spremembe 68. Okay, How many? Yes, we need 11. We need 11. How many? 11. Yes. We need 11. It's 11. 11. So it's enough. It's enough. It's enough, uh, uh ja, dovolj vas je. 11 poslancev smo potrebovali, pa vas je bilo več. Poimensko glasovanje torej. Predlog smembe 68. Prvi del. Glasujemo. glasujemo o 68. predlogu spremembe, prvi del, konec glasovanja, sprejeto 40 glasov za. Sedaj pa drugi del. Ne, ta je brezpredmeten, pravi predsedujoča. A ne, točno tako kot pri prvem delu je, zahteva SND, poimensko glasovanje. Thank you kdo ogovarja. Glasujemo. Glasujemo. Drugi del, poimensko glasovanje. Še vedno smo pri 68. predlogu spremembe, drugi del, glasujemo poimensko. Okay. Uh, then, uh, the vote is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 glasov proti. Tretji del. Ravno tako kot pri prvih dveh. tretji del. SND želi glasovati. Glasujemo. Poimensko. Tretji del. Predlog sem je bil 68. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 glasov proti. Predlog sem je bil 69. Za proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73. Glasovanje po delih. Zahteva je les prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Ampak bomo preverili. Drugi del. Glasujemo. Glasujemo. drugi del predloga smo imeli 73, konec glasovanja, zavrnjeno 24 glasov proti. Predlog smo imeli 75, ustni predlog smo imeli ERS, za, ustni predlog spremembe, ga želite slišati?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 That means that we vote on the, uh, Glasujemo o prvotnem predlogu spremembe. 75 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo. Predlog spremembe 75. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 glasov proti. 76 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 13 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 79. Želite preveriti kompromis 13? Prav, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Predlog spremembe 79 prvi del najprej. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, predloga smo imeli 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 81 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 88 za, proti, proti, vzdržani. Možno, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. 88, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 26 glasovi proti. 89 za, proti vzdržani sprejeto. 90 za, proti, vzdržani sprejeto. 91 z ustnim predlogom spremembe S in D za, proti, shape. Yeah, so more or less the yeah. to go to the original. Thank you. Uh, that means that we vote on the original text. Torej glasujemo o prvotnem predlogu spremembe, ne o ustnem. Za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. sprejeto. 30 glasov za. Sprejeto. Predlog spremembe 93 za, proti vzdržanji sprejeto. 94 za, proti vzdržanji zavrnjeno. Predlog spremembe 95 za, proti vzdržanji sprejeto. 96 za po delih, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo drugi del, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, 26 glasovi za. Predlog sem je 97 za, proti, vzdržani sprejeto. 98 za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 100. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 101 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. drugi del predloga spremembe 104. To moramo glasovati kot dodatek kompromisu ja. uh, 12. Poimensko glasovanje v drugem delu. Glasujemo. To je drugi del 104. Konec glasovanja. Sprejeto 24 glasovi za. Predlog spremembe 107. Glasovanje po delih. To je zahtevo LS. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del 104 za, proti, zdržani. Preverjamo drugi del, predloga smembe 107, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 23 glasovi proti. 108 za, proti, vzdržani sprejeto, 109 za, proti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 predloga spremembe 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 24 glasovi proti. Drugi del. Za. A ne, tudi to je pojmensko glasovanje, pravi predsedoča. Drugi del predloga spremembe 111. Konec glasovanja. 37 glasov za. Sprejeto. 112 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 113. Glasovanje po delih. ELS. Prvi del. Za. Proti. Prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo drugi del, glasujemo, drugi del predloga spremembe 113. Konec glasovanja, zavrnjeno, 27 glasov proti. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 120, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 glasov proti. 121 ustni prelev smo e BS in D za proti vzdržani sprejeto 122 za proti vzdržani zavrnjeno 123 za proti vzdržani sprejeto 122 124 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 125 za, proti, vzdržani sprejeto, preverjamo, 125, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 28 glasov proti. 126 je brezpredmeten, prehajamo na 127. Za predlog sem imel 127. 127. Proti. Sprejeto. Predlog smo imeli 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 je brezpredmeten, tako da prehajamo na 133 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Prostite, zavrneno. Predlog 734 za proti vzdržani zavrneno. Predlog 735 za proti vzdržani zavrneno vzdržani sprejeto. Vodne izjave, prvek sem je B1, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, dve, za, proti, vzdržani sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo, predlog spremembe štiri. Glasujemo. En glas je kar preveč. Lahko kdo vzame kartico izreže. Tako se da je prav. Zavrnjeno. Šest glasov večine. Prek smo imeli štiri gospe Bojlen. Prek smo imeli pet. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržanje sprejeto. 30 za, proti, vzdržanje zavrnjeno vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 32 in 33 skupaj za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 34. Glasujemo. En glas preveč, sedaj je v redu. EKR, en preveč. Okay, uh, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 glasov za. V tem primeru ne bi bilo pomembno, če je en glas preveč. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo v snutku mnenja, kot je bil spremenjen. In to je poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasov za, desetimi proti. Čestitke poročevalki za upravljeno delo. being part of the voting session. Now the najlepša hvala vsem, ki ste glasovali. Zdaj pa bomo nadaljevali z zasedanjem našega odbora, pogovarjali pa se bomo o izvajanju Evropske strategije o invalidnosti. Kar pomeni, da bomo imeli tudi znakovno tolmačenje za tole razpravo, prav tako pa lahko uporabljate telekartice, ki jih imate pred seboj, če gre vse skupaj prehitro in še ne razumete, lahko uporabite tole rumeno kartico, ki je tudi najpomembnejša. Par minut, ko vam dam, da bodi si ostanete v dvorani ali jo pa zapustite, potem pa bomo nadaljevali s obravnavo šeste točke na dnevnem redu.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 Okay, we are only five, six minutes uh, uh after. Dobro, predlagam, da nadaljujemo, samo 5 oziroma 6 minut nadaljujemo. Uh, zamujamo, pardon. Ampak uh, kljub vsemu pač to pomeni, da moramo začeti zdaj, smo pa pri šesti točki na dnevnem redu, gre za izvajanje Evropske strategije o invalidnosti. Mislim, da se vsi zavedamo, kako uh, Pomembno je to, da izvajamo odločitve, ki jih sprejmemo v tem odboru. Kot sem povedala že prej, velja, da če eh, težko sledite eh, znakovnemu tolmačenju, lahko uporabite tale eh, rumeni karton, če gre prehitro. Seveda. Če imate težave, pa lahko vzdignete tale rdeči karton, tako da bomo pač poskrbeli za vas na najboljši način. Uh, dobro. Zdaj pa predlagam, da damo besedo takoj eh, poročevalki. Ta del našega odbora se bo namreč posvetil temu, da bomo obravnavali več kot 400 različnih predlogov sprememb, ki so bili poslani na to poročilo gospe Helge Stevens o izvajanju evropske strategije o invalidnosti. Gospa eh, Stevens, izvolite, beseda je vaša. Thank you, Chair. Colleagues, you might... Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Uh, morda se spominjate, da sem pred enim letom gostila konference tule v hemiciklu v Bruslju. In s to konferenco smo želeli obeležiti uh, to večkulturno dediščino, vključno z več kot 32 različnimi vrstami znakovnega jezika, ki jih imamo v Evropi. Eh, številni ste bili priča temu dogodku, kjer eh, so se združili vsi evropski govorjeni jeziki in pa znakovni jeziki. Imeli smo tudi uh, ogromno število tolmačev, ki so uh, simultano uh, delali v eni dvorani. Ta dogodek je bil fantastičen, nevreten in uh, iz tega vsak dan pravzaprav črpam energijo, da nadaljujem svoje delo tole. In pripričan sem, pripričana sem, da se s tem strinjajo številni kolegi. Uh, to vrstne dogodki, kot je bila ta konferenca lansko leto, so ključni, če želimo zavestiti ljudi glede uh, dostopanja, glede validnosti in glede jezika. Spoštovani kolegi in kolegice, eh, poskušamo zagotoviti, da bomo zdaj še naredili en korak naprej eh, od tega poročila in dati komisiji konkretne odtekljive cilje v zvezi s tem, kako nadaljevati izvajati Evropsko strategijo o invalidnosti onkraj leta 2020, zato da bi zagotovili prednosti za vse invalide v Evropski uniji. Eh, glede predlogov spremem pa takole. Eh, prame, da več kot 400 različnih predlogov sprememb smo prejeli do poročila. Najlepša hvala vsem, ki ste se vključili do razprave in poslali predloge. Zadovoljstvo lahko tudi povem, da so se pod moje predloge sprememb podpisali številni kolegi, tako tu iz te skupine in pa izmed skupine, ki jo obravnava invalidnost. Najlepša hvala za vašo podporo, mimo glede. Prvičežna sem, da um, je do tega prišlo zlasti po zaslugi tega, ker smo predloge spremen pripravili skupaj z organizacijami invalidov in pri tem upoštevali ne samo eh, splošno mnenje foruma za invalidnosti, ampak smo upoštevali tudi specifična mnenja posameznih članov tega foruma. Eh, zdaj smo želeli zagotoviti, da bi vse invalidne osebe vključili v novo strategijo. Zlasti eh, sem se osredotočila na evropske inicijative, kjer ima Evropska unija lahko uh, konkreten, doseže konkreten učinek in pokaže pač neko dodano vrednost. Program Erasmus Plus, glede katerega potrebujemo dodatne uh, ukrepe uh, CRPD, ki bodo skladni z uh, uh CRPD-om, je ena zadeva. Potem pa imamo tudi Evropsko kartico, o ugodnosti za invalide, ki mora postati neka dolgoročna, nek dolgoročen projekt, ki bo podoben evropski, evropski parkirni kartici. Zdaj pa nekaj glede eh, kompromisnih amadvajev. Osnutek teh eh, predlogov sprememb je bil upračevalcem v senci poslan včeraj uspelo mi je vključiti veliko število predlogov sprememb v uh, same kompromisne predloge eh, in to vključuje tudi predloge, ki so jih poslali iz Bora FEM. Eh, zagotavljam vam, da ne gre samo za to, da bi ponovili uh, lansko letno poročilo v zvezi s Evropski strategijo vljednosti, ampak se želimo zares osredotočiti na to, kako naprej in pripraviti neko trajnostno in vzdržno strategijo. Zato, da bi to dosegli, nameravam organizirati dva sestanka poročevalcev v Sencu, v Senci sicer 41, v 41 in ali v 42 tednu. Najlepša hvala že vnaprej za morebitne komentarje, ki jih znate poslati pred tem sestankom, zato da bi bili sestanki potem učinkovitejši in hitrejši. Torej, kolegi, naj zaključim. Če želimo imeti jasno in pa eh, jedrnato poročilo, vas pozivam, da podprete eh, te predloge amandmajev, ki smo jih eh, prejeli se strani organizacij invalidov in da podpremo nekaj, neko bolj horizontalno snišče. Lansko, lansko letno poročilo je bilo zelo uspešno in zdaj nameravam pripraviti poročilo ki ga bo tako odbor Empel, kot tudi pri plenarno zasedanje večinsko podprlo. Najlepša hvala za vašo podporo in najlepša hvala tudi za to, da, ker bomo lahko komisiji in pa vsem eh, evropejcem za invalidnosti predložili neko koristno in vsebinsko poročilo. Najlepša hvala vsem, še enkrat pa se vam vnaprej zahvaljujem in se veselim vaših komentarjev na to poročilo. Najlepša hvala.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 In mislim, da dejstvo, da smo jih dobili več kot 400, govori o tem, da je to zelo pomembna strategija. Prepričana sem, da veliko teh eh, predlogov sprememb bogati poročilo. Številni kolegice in kolegi si prizadevamo za to, da bi izpostavili vprašanje koriščenja evropskih sredstev za to. Zagotoviti moramo učinek vzvoda in to se mi zdi zelo pomembno. Evropski skladi morajo zagotoviti prehod med izolirano nego ljudi na lokalno nego ljudi predlogi sprememb, ki izpostavljajo uporabo sodobnih tehnologij, tehnologiji si tudi zaslužijo našo podporo. Številni kolegice in kolegi so govorili o problemu izobraževanja, zaposlovanja. To je zelo pomembno. Poklicno svetovanje, vprašanje izobraževanja. Vse to ima zelo velik pomen za invalide zato da se invalidi lahko razvijajo in da lahko uspešno izvajajo svojo družbeno vlogo. Govorili smo tudi o sistemskih pomankljivostih, naprimer o pomankanju prožnosti, trga dela in tako naprej. Gospa Ždanoka je govorila o tem problemu. Kolegice in kolegi, draga Helga, upam, da bomo dobili dober kompromis. Hvala. Uh, najlepša hvala, gospe Binke Bišute, ni tule. Ima pa tule Evelyn Regler, ki bo govorila v njenem imenu. Izvolite. Uh... Ja, najlepša hvala, gospa predsednica, kot ste že sami omenili. Gospe Binke Bišute, danes tu ni. In, uh, me je pač prosila, da vam prenesem to uh, sporočilo v njenem imenu. Ona je poročevalka v senci za SND. 37 predlogov spremenj so predložili in se nanaša na sledeče zadeve. Prvo kot prvo, najprej ta sklic v zvezi s pravicami starejših občanov v tem eh, poročilu. Eh, mnenja je namreč, da so tudi oni zadevni člani te strategije Evropske unije. Prav tako bi morali vključiti sklic na začasne invalidnosti. E, to je zelo pomembno vprašanje, zlasti, ko govorimo o osebah, ki imajo funkcionalne omejitve, omejitve ki imajo e, ogromno koristi zaradi e, dostopnosti. Mislim, da bi bilo to dobro za vse državljane Evropske unije. Prav tako bi z dodatkom sklica na to, kako pomembni so ukrepi za preventivo glede varnosti na delovnem mestu in eh, kako pomembno je to, da so tudi invalidi uh, aktivni na trgu dela. To bi morali tudi dodati. Prav tako poziva komisijo naj eh, razširi zahteve glede dostopnosti na, vsa, na vse načine javnega prometa prav tako pa še nekaj zelo praktičnega in sicer urgentna številka 112 mora postati posebno dostopna za invalidne osebe. Pa še en predlog spremembe se nanaša na to, kako pomembno je, da eh, svet eh, prekine eh, to pad pozicijo glede Eh, glede direktive o boju proti diskriminaciji, do katere je prišlo. Prav tako je treba zagotoviti, da bi Evropska eh, strategija o invalidnosti 2030 vključevala specifične ukrepe za to, da bi eh, promovirali sisteme socialne zaščite v Evropski uniji, ki bi omogočali koristi do dajatev za invalide tekom celotnega življenjskega cikla prav tako eh, s predlogami sprememb države članice pozivamo, da vzpostavijo sistem socialne zaščite za invalidne osebe, ki bi zagotovili primerni življenski standard. Na kratko sem želela omeniti torej vse amandmaje. Gospod Blinkoviči se tudi zahvaljuje uh, Helgi Stevens, poročevalki za dobro upravljeno delo in eh, se veseli nadaljevanja tega procesa. In tudi sama se pridružujem tem željam. Najlepša hvala, gospod Harkin. All... Najlepša hvala. Podobno kot že večkrat prej, bi se želela zahvaliti poročevalki Helgi Stevens za izjemno temeljito delo in kakovostno upravljanje delo v zvezi s tem poročilom. Eh, sama sem prav tako sopodpisnica številnih njenih predlogov, sprem, pravzaprav večine, mislim, Eh, ne, z nekateri, oziroma kot nekatere se nisem mogla podpisati. Ne, da se nisem strinjala z njimi, ampak eh, določene nijanse bi želela eh, pretresti v zvezi s temi predlogi sprejem. Želela bi se na kratko navezati tudi na to, kar povedala Helga v svoji predstavitvi. In sicer posem se strinjam glede tega, kar je Helga povedala glede, um, glede Erasmus. Mora biti kompatibilen s RPD-jem. In to je pač nekaj, kar mora naš odbor odločno podpreti. Prav tako se strinjam glede vaših predlogov o aktu o dostopnosti. Nekako bi pokomentirali še par eh, predlogov, spremem, ki sem jih eh, podala sama, potem pa še omenim nekaj kompromise. Skratka, šama, želim zagotoviti, da podpremo neodvisno življenje, Freedom Drive je bil včeraj v Bruslju in to je bilo dostopno za državljane iz 28 držav članic. Več kot 300 ljudi se je tega odeležilo in to je pač nek močen poziv, ki ga vsako leto ponavljamo, bodo si tule ali pa v Bruslju. Naša skupina bi zares želela videti, da se odpravi blokada glede eh, direktive o boju proti diskriminaciji. Kar nekaj predlogov amandmajev, predlogov spremembi imamo glede 8.8.3 in kot veste bo eh, tudi ta akt k malu eh, na dnevnem redu našega odbora. In mislim, da se lahko pri določenih zadevah strinjamo, pri nekaterih predlogih spremem pa je šlo predaleč. Mislim, da ni morda najboljša praksa to, da eno poročilo odloča o vsebini naslednjega poročila, zlasti, če govorimo o nekem zakonodajnem poročilu, ki ga obravnavamo v našem odboru. Tako da sem mestoma poskušala predlagati malce bolj blago formulacijo glede eh, sprememb v zvezi z 883. Moram pa še preučiti in analizirati, kakšno je mnenje kolega v zvezi s tem. Potem pa imam tudi vprašanje. In sicer kar nekaj predlogov sprememb govorijo o postopku sprejemanja odločitev in pa nadomestnih odločevalcih. In tudi o tem mislim, da se je treba pogovoriti. Odkrito povedano, to ni področje, kjer bi sama imela neko posebno znanje in ekspertizo, ampak zdi se mi, da je to razmeroma kompleksno področje z veliko njansami, In uh, mislim, da se je treba o tem še uh, pogovoriti, zato ker zadeva ni črnobela. Uh, sicer imam par predlogov sprememba, ampak uh, odprtega duha mislim, da moramo imeti še eno razpravo. Sicer se o tem nisem pogovorila z predstavniki organizacij invalidov, tako da sem odprtega duha v zvezi s tem vprašanjem, ampak imam kljub samo par vprašanj. Eh, onkraj tega pa pravzaprav nisem imela dovolj časa, da bi preučila tudi eh, kompromise, ampak glede na to, da sem se lahko strinjala s številnimi amandmaji, ki jih je predlagala Helga, sem prepričana, da eh, bomo lahko v končni fazi skovali kompromise v zvezi s večino tem. Ampak zaenkrat jih ne morem posamično individualno komentirati. Še enkrat pa najlepša hvala za zelo temeljito upravljanje delo z vesnim zasejem. Ja, najlepša hvala, gospa Kuneva. Hrsta para polim, aga piti se nadal film, kater hrsta itala na sviha rotine, na sviha itrija i se nadal fuska da Stevens, jedinek sredniki do ljapu, jih kane. Ja, tudi sama bi se želila zahvaliti kolegici uh, Stevens za odlično upravljeno delo. Glede priprave ocene uh, o izvajanju Evropske strategije o invalidnosti. Glede vseh predlogov, ki smo jih slišali o invalidnih osebah, mislim, da so vsi pozitivni. In zato sem se odločila podpreti to inicijativo. Bi pa želela par besed nameniti še nečemu, za kar ocenjujem, da bi bilo treba dodati to strategijo. In to je samo nekaj primerov, ki jih eh, želim navesti, to z upanjem, da se bomo pač konstruktivno vključili v to razpravo. Naprimer, eh, lahko bi dodali sklica neke aktivnosti, kako eh, vključiti invalidne osebe v družbo za izmenjavo najboljših praks in kako poskrbeti za to, da bodo lahko invalidi eh, živeli samostojno in avtonomno. Imamo namreč določene zglede v naprednih državah, ki zelo dobro delujejo in bi jih morda kazalo posnemati tudi drugot. Gre tudi za različne proizvode in storitve, ki so v teh državah na voljo, tudi naprimer dostop do uh, turizma, in pa stopna eh, zaposlitve invalidnih oseb v teh državah. Prav tako pa ocenjujem, da varčevalni ukrepi ne bi smeli nikakor vplivati na raven eh, participacije eh, invalidov. Potem pa je tu še vprašanje enakosti. Zagotoviti moramo, da se bo spoštovalo načelo enakosti in da ne bo diskriminiranja, zato pa bi morda potrebovali posebne kampanje ozaveščanja v javnosti. Potem pa tudi varstvo reproduktivnih pravic eh, invalidnih oseb in pa boj proti nasilju so glavni aspekti, ki bi morali biti vključeni v eh, to poročilo. Še enkrat pa želim ponoviti, da je delo, ki ga je opravila naša prečevalka, res zgledno. Delovni program je zelo intenziven in mislim, da se bo treba kar potruditi, zavihati rokave in uh, delati tudi v pravo smer mislim, da se ne smemo privoščiti tega, da se ne strinjamo glede tako zelo pomembne teme. Najlepša hvala, gospa Sanoka, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa uh, predsednica. Ja, samo sem želela samo podpreti predhodno govornico in glede tega, da mislim, da uh, ne sme priti do nekakršnega protislovja tukaj. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, kakšno zakonodajo eh, potrebujemo v Evropski uniji in da jo treba tudi izboljšati, zato da bi invalidom in pa osebam z funkcionalnimi omejitvami eh, dali možnost pa, da se mm, vključijo v družbo. Predložili smo celo vrsto različnih predlogov sprememb glede prioritetnih področji, naprimer zaposlovanje, usposabljanje, izobraževanje, socialna zaščita in zdravje. Najlepša hvala gospod Stevens za upravljeno delo. Najlepša hvala, ker ste vse te predloge spremem zdaj predelali v kompromise. časa nismo imeli na pretek, potem ko smo dobili vse kompromise, zaradi česar ni bilo možno zares preučiti te nove, teh novih predlogov. To bomo poskušali storiti še pred naslednjim sestankom poraševalcev v Senci, ampak upam, da nam bo uspelo doseči dobre kompromise in sprejeti kakovostno poročilo. Najlepša hvala še enkrat. Vas imate prevenc bomo še sodelovali z njim. Hvala, Laura Agija EFDD, ni ni. Z nami tu nihče ni zamenjal. Žoel Mala. Gospod Martaj, mogoče zastopa danes tu. Ja, gospod Mulan ni. Okay, then we follow uh, uh, those who uh, has asked for the floor. Dobro, potem pa bomo pač sledili vrstnemu redu tistih, ki so se prijavili za besedo. Gospod Berinski. Ja, najlepša hvala, gospa predsednica, zelo na kratko. Bi se želel oglasiti v zvezi s to točko v bolgarščini. Gospod predsedatelj, njama. Torej, še enkrat najlepša hvala. Eh, ta tema je zelo pomembna. Prav tako mislim, da ni nikakršnega dvoma, da je izvajanje evropske strategije izjemno pomembno in da je to pravzaprav prioriteta za nas. Eh, zelo pomembno je tudi, da najdemo najboljše možne formulacije v tem eh, poročilu, prav tako pa je izjemno pomembno, razumeti točno, za kakšne težave gre vsaki posamezni državi članici. In zato bi se želel navezati na nekaj, kar je povedala gospa Stevens na samem začetku predstavitve. In sicer omenila je konferenco, ki je potekala v prvi polovici letošnjega leta v Evropskem parlamentu. želim podariti, kako pomembne posledice je imela ta konferenca. Pozitivno je bila z vidika ozaveščanja, ozaveščanja glede tega, da potrebujemo odločne ukrepe za to, da bi izvajali to eh, čudovito strategijo. Postala je tudi jasno, da imamo v Evropski uniji dve države članice kjer zakonodaja eh, ni eh, dovolj dobra in ne moramo izvajati določb glede znakovnega jezika. In ena izmed te države je Bolgarija. Konference se je odeležila tudi skupina državljanov iz Bolgarije, ki uporabljajo znakovni jezik in ko so se vrnili v Bolgarijo, so skupaj z mojimi kolegi iz Bolgarije pripravili tudi novelo zakona. Ta teden sem se potem v zvezi s tem posvetoval tudi z gospod Stevens in želim se izres uh, toplo zahvaliti, ker mi je ogromno pomagala, pomagala je tudi mojim kolegom, predložila nam je celo vrsto koristnih nasvetov in gradiva glede eh, tega vprašanja. No, nažalost pa glasovanje v bolgarskem parlamentu ni bilo ne vem kako uspešno. Eh, tam so prevladali drugi argumenti, zaradi katerih eh, ni prišlo do hitrega izvajanja in pa sploh sprejetja tega zakona. Večina v bolgarskem parlamentu tega zakona ni podprla. Se pa sprašujem, če mar ne bi bilo treba zdaj po sprejetju tega sporočila razmišljati o posebnih ukrepih, s katerimi bi v državah članicah izvajali to strategijo, ko je to potrebno. Ne vem, lahko bi sprejeli novo zakonodajo. Prav tako pa bi lahko imeli možnost, da že obstoječa zakonodajna to temo država članica spremenimo in prilagodimo. Najlepša hvala torej še enkrat za vse. Najlepša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 kiváló munkát végzett, és korábban különböző... Hvala tudi, ja želim čestitati gospe Stevens, res je upravila odlično delo. Že prej smo govorili o tem, kako zelo pomembno je, da civilne organizacije civilne družbe tudi upoštevajo ta vidik. Seveda pa je zdaj odvisno od nas, kakšen bo končni rezultat veliko je predlogov sprememb in prav nobeno naključje ni, da je večino predlogov sprememb podpisalo več kolegic in kolegov. Tudi jaz sem jih nekaj uložil skupaj z drugimi kolegicami in kolegi. Mislim, da bo besedilo na koncu pripravljeno in ozrto v prihodnost na nekaj želimo pozoriti. Zelo pomembno je, da imamo besedilo, ki izvaja pritisk na komisijo, zato da bo komisija besedilo izvajala čim bolj dosledno. Če smo pošteni, komisija zaenkrat te naloge ne opravlja tako, kot bi bilo treba. Nekaj korakov naprej smo naredili, ampak nismo še tam. To je prva točka. Druga točka. Nekaj že imamo programov in projektov, ki so bili pozitivni in pripravljeni na prihodnost. Zato moramo napredovati odločno in nadaljevati z delom. To je področje, kjer lahko podpremo neodvisno življenje teh ljudi, zakaj komisija ne nadaljuje s tem. Parlament je leta 2013 financiral projekt iz lastnih sredstev. Projekt se imenuje InSign. Ta projekt je bil spletni znakovni jezik, 750 tisoč evrov smo za to porabili. Kaj je bil cilj? Cilj je bil ta, da bi institucije Evropske unije bile bolj dostopne, dostopne invalidom po vsej Evropi. Po koncu projekta se je kaj zgodilo? Nič. Zdaj smo leta 2017 in v Evropi so ljudje, ki imajo težave s sluhom in mi kot poslanci jih sploh ne moremo doseči. Mi pa že imamo na voljo sistem, ki je na voljo. Sistem je pripravljen za uporabo. Komisija pa vedno znova ponavlja iste izgovore, gre za analize, ne vemo še čisto točno, kako to naj bi šlo in tako naprej. Ampak v Evropi je en milijon ljudi, ki pred volitvami ne more imeti stika z institucijami. To je nesprejemljivo. Prosim, da me podpirate pri tem. In še tretja točka. Gre za povezavo med strategijo in izvajanjem. Svežen glede dostopnosti in odprave ovir je že precej napredoval, še dobro. Zdaj pa moramo povečati pritisk tudi na svet, zato da bodo tudi oni napredovali. Opravili smo prvo branje, zdaj pa nam mora svet čim prej dati odgovor. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jazdovjecka je naslednja. Dziękuję pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama se iz srca zahvaljujem poročevalki za zelo dobro upravljeno delo in prepričana sem, da poročilo dejansko gre v to smer, da bomo izboljšali življenje številnih ljudi. Marek Plundra piše, da je zelo pomembno, da bomo imeli evropski sistem, ki bo omogočal podporo invalidom, zato da bodo ti ljudje lahko živeli neodvisno v svojih lokalnih skupnostih. To je zelo pomembno. In še nekaj. spodbujati moramo talente invalidov. Delo dajavci ne smejo imeti strahu pri zaposlovanju teh ljudi. Mislim tudi, da tega problema ne bi smeli pustiti samo organizacijam invalidov. Ne, mislim, da bi nam moralo biti v čast, da spodbujamo življenja invalidov in tudi njihove talente. Na koncu še nekaj mm, morda kontroverznega, imam nekaj zamisli za razpravo v prihodnosti, ampak povedati moram, da mi beseda v polšnji ni všeč. Vsak od nas ima neke težave. To so pač ljudje s posebnimi potrebami in ti ljudje morajo vsak dan premagovati ovire več kot drugi. In ti ljudje imajo drugačne značilnosti, zato bi morali te ljudi tudi tako obravnavati. Hvala. Hvala lepa. gospa Emanuel Granč, ali želite spregovoriti? A ne, gospa Imakulada Plasencija je tukaj. Morda lahko tudi vi kaj dodate z vidika GD za zaposlovanje. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalki za upravljeno delo mislim, da je pripravila dobro poročilo. Hvala tudi za nekaj predlogov sprememb, s katerimi bolj jasno opredelimo vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju te strategije. Hvala tudi za vse druge prispevke in mnenja. Mislim, da predlogi sprememb v veliki meri izpostavljajo elemente na področjih, ki jih je želela vključiti tudi komisija v svojo strategijo. Naj izpostavim samo nekaj vprašanj. Naprimer, enakopravnost med spoloma, kar nekaj predlogov sprememb gre v to smer. To moramo res imeti v mislih pri izvajanju različnih ukrepov. Tudi vprašanje dostopnosti. Veliko vlagamo v to, da bi izvajali akt o dostopnosti. Ampak ne bi bilo pošteno, če ne bi govorila o izzivih na področju zaposlovanja. Prav gotovo bomo preučili specifična priporočila v poročilu, poskusili bomo uporabiti nekatere inovativne elemente ali dobre zamisli, ki so tukaj. Vsaj kar zadeva izvajanje strategije. Še nekaj želim izpostaviti. Invalidnost vedno vključujemo v vsakdanje življenje in nekaj predlogov sprememb je zelo aktualnih. Če ukrepi niso eksplicitno omenjeni v strategiji, to ne pomeni, da se to ne dogaja. Naprimer, stebr socialnih pravic, invalidnost je vključena v to. Tudi kar zadeva izvajanje trajnostnih razvojnih ciljev. Tudi tukaj smo vključili invalidnost, zbiranje podatkov in tudi uporabo sredstev iz evropskih skladov. Posod si prizadevamo za to, da bi omogočili lažje vključevanje invalidov. Kar zadeva predloge sprememb in priporočila za prihodno strategijo, hvala vam za te. To bomo seveda uporabili pri razmisleku o prihodnih ukrepih. Če pa je kaj elementov, ki bi jih že zdaj lahko uporabili v praksi pri izvajanju te strategije, bomo to seveda tudi storili. Veselimo se že končnega rezultata te razprave. Z nestrpnostjo pričakujemo končno poročilo in na voljo smo vam za nadaljnje delo ali pojasnila. Hvala. Hvala lepa, gospa Stevens. Želite še kaj dodati, preden prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu? Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, samo še kratek komentar. Hvala vsem poročevalcem v senci, vsa, hvala vsem kolegicam in kolegom za komentarje. Hvala komisiji, hvala komisija za vaše komentarje. Mislim, da je zelo pomembno, da vsi sodelujemo za to, da bomo na koncu dobili kar najboljše poročilo. Čaka nas veliko dela. Naprimer, pred dvema tednoma smo govorili o Evropskem aktu tu o dostopnosti, kako naj to rečem diplomatsko. Bilo je nekaj nesporazumov glede učinka ovir v družbi. To pomeni, da je vključevanje invalidov potem težje. Akt o dostopnosti. Škoda bi bilo, če bi to prepustili kakemu drugemu odboru. Če bi to storili, bodo zadeve šle v napačno smer svet moramo prepričati in izobraziti o tem, kako pomembno je invalide vključiti v vsa področja življenja. Ne moramo govoriti o vključujoči Evropi, če temu ne sledi zakonodaja in izvajanje. Če se primerjamo z ZDA, smo v velikem zaostanku, kar zadeva enako participacijo invalidov in dostopnost. To poročilo mora biti odločen naslednji korak za to, da spet dobimo verodostojnost. Veselim se že sodelovanja z vami in zaseden poročevalce v senci, zato da bomo spregovorili o določenih vprašanjih in točkah v poročilu. Prepričana sem, da bomo dosegli dobre kompromise. Hvala lepa še enkrat. Hvala. V odboru Empel bomo glasovali 19. oktobra, na plenarnem zasedanju pa v novembru 2017. Naslednja točka na dnevnem redu gre za uredbo Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi Evropske storitvene e-izkaznice. Besedo dobi gospod Harkin. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Komisija navaja, da so regulativne ovire ena največjih ovir pri zagotavljanju čezmejnih storitev v Evropi. In Ljudje so prepričani, da obstaja veliko potencijala za rast. Če bi direktivo o storitvah uporabljali ustrezno, bi lahko zagotovili boljši dostop podjetjem, ki želijo zagotoviti čezmejne storitve. Komisija upa, da bo ta e-izkaznica poenostavila zagotavljanje storitev na čezmejni ravni in da bo to poenostavilo upravne postopke. Prav tako menijo, da bodo poenostavili naprimer zagotavljanje zavarovanj in tako naprej. Ta storitvena izkaznica naj bi pokrivala številne sektorje, naprimer računovodje, inženirje, davčne svetovalce, arhitekte, pa tudi sektor gradbeništva in nekatere druge sektorje, naprimer potovalne agencije. Zelo pomembno je povedati, da v tem predlogu ponudniki storitev nimajo dodatnih pravic. Vse pravice, ki jih imajo, so že vključene v direktivo o storitvah. tako je zapisano v predlogu. Vendar, kar nekaj vprašanj moramo natančno preučiti. Prvič. Skoraj vsi sektori nasprotujejo e-izkaznici. Tako sindikalisti kot delodajalci v istih sektorjih. Če se to zgodi, potem mislim, da je treba še enkrat preveriti predlog. Kar nekaj utemeljenih mnenje različnih parlamentov, še posebej nemški parlament in avstrijski parlament sta podala utemeljeni mnenji govorijo o tem, da ta predlog ne bo deležen njihove podpore. Na določeni ravni sem se morala soočiti z odločitvijo. Odločitev je bila, ali bomo s tem nadaljevali in poskusili izboljšati predlog komisije, ali pa se umaknemo in rečemo, da je težav in potencijalnih težav tukaj preprosto preveč. Na koncu sem se odločila, da bom poskusila predlagati predloge sprememb in seveda prisluhniti kolegicam in kolegom. Tudi one bi lahko uložili nekaj predlogov sprememb, zato da bi predlog poenostavili. Naprimer, predlagala sem, da bi iz predloga izuzeli sektor gradbeništva, prav tako bi lahko močno omejili uporabo na določenih področjih področjih, naprimer v zvezi z zavarovalništvom. Pogledali bi lahko, ali bi bolj poenostavljena različica bila deležna več podpore. Imeli bi naprimer opredeljene jasne časovnice. Nekaj od teh predlogov sem vključila v predloge sprememb. Še nekaj predlogov. Nemški zvezdni parlament to omenja tudi v svojem predlogu. Oni govorijo o pravnih podlagah in tako naprej, ampak s tem se zdaj ne bom ukvarjala. To bojo obravnavali drugi odbori. Vendar, nekaj se mi je zdelo vseeno zelo pomembno. ta predlog bi spreobrnil odnos med komisijo in državami članicami, kakor je navedeno v pogodbi. Kaj ti po pogodbi je navedeno, da če komisija meni, da prihaja do kršitev pogodbe, sproži postopek pred sodiščem. Osnutek direktive, o kateri bomo govorili, k malu, no seveda pa moramo govoriti o uredbi in o direktivi, Kakorkoli že, v direktivi je zapisano, da morajo države članice na sodišču izpodbijati vsako negativno odločitev komisije, preden lahko pripravijo svojo zakonodajo. To je resno vprašanje. In Nekateri pravijo, da se s tem predlogom spet vrača na čelo države izvora. Nobenih izuzeti ni v tem predlogu, prav tako ni to niti predvideno. V predlogih sprememb sem poskusila rešiti nekatera vprašanja, ne pa vseh, seveda. In Zelo me zanima, kaj imajo zapovedati drugi kolegice in kolegi, potem pa se bomo odzvali na komentarje. Hvala. For... Hvala lepa, gospod Harkin. Gospod Šulce, ELS, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes sem tukaj v imenu gospoda Koha, poročevalca v Senci. Žal ne more biti prisoten danes. Najprej se želim zahvaliti Marjan Harkin za dobro upravljeno delo. Načeloma pozdravljam namene, da bi poglobili skupni trg in da bi poenostavili čezmejne storitve. Seveda pri tem pa ne sme priti do niženja standardov na področju kakovosti in varnosti. Zato kritično gledam na predlog Evropske storitvene e-izkaznice trenutni predlog komisije ni dovolj dober, ima kar nekaj pomankljivosti in mislim, da moramo na tem nujno delati. Pozorni moramo biti na to, da ne bomo vzpostavljali paralelnih struktur. Prav tako moramo upoštevati poklicno izkaznico, prav tako pa moramo pojasniti določena načela glede partnerjev. Ne vem, ali je smiselno, da bi imeli nov organ za koordinacijo. Morda bi bilo bolj smiselno, če bi uporabili strukture, ki jih že imamo. Pristojnosti in strukture posameznih držav članic moramo tudi upoštevati. V Nemčiji imamo zvezdno strukturo. Za Izdaja te izkaznice ne bi bila pristojna Zvezdna republika Nemčija, ampak Zvezdne države in to vodi do dodatnih težav. Uložil bom nekaj predlogov sprememb, veselim pa se že nadaljnega sodelovanja s poročevalko in tudi drugimi poročevalci v senci. Hvala. Hvala, gospa Regner. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj ne gre za zakonodajni predlog, ampak gre za predlog, ki bo imel velike učinke in posledice na zaposlene in samozaposlene na skupnem trgu. Vsi si seveda želimo, da bi skupni trg deloval, da bi bil izpopolnjen, ampak skupni trg bo deloval le, če bodo izpolnjeni okvirni pogoji za to, da bodo tisti, ki storitve izvajo, tudi ustrezno zaščiteni. skupni trg mora služiti ljudem. Prispevati mora k blaginji in ni namenjen samemu sebi. Zdaj govorimo o uredbi in o direktivi in po našem mnenju težko govorimo o dodani urednosti. Govorimo lahko o direktivi o storitvah, ta se zdaj izvaja. Že tam imamo veliko vprašajev, veliko vrzeli te zadeve ne delujejo, pa že nekaj let naj bi se izvajale, zato mislim, da bi se morali najprej posvetiti temu. Drugič, napotitve. Tega ne gre ločevati od trenutne razprave. Danes imamo naslednjo situacijo. Storitve in samostojni delavci in delavci naj bi bili v to vključeni, ampak pri konkretnih primerjih, če človek dela v drugi državi članici, se postavljajo vprašanja, ali gre tukaj res za osebo, ki sama opravlja storitve, ali gre za navidezne samozaposlene, gre za prave podjetnike ali navidezne podjetnike. V direktivi o napotitvah poskusimo vključiti veliko primerov, potem pa z drugo zakonodajo prav tako vplivamo na državljane, zadeva pa ni ustrezno urejena. Določene določbe, zdaj govorimo o uredbi. Poročevalka je omenila kar nekaj zanimivih vidikov, še vedno pa imam veliko vprašanj. Naprimer, če gremo nekoliko globje, kar zadeva zavarovanje to naj bi izuzeli, pa to je zelo pomembno, to je ključnega pomena, ko govorimo o storitvah na čezmejni ravni. Vsi se morajo zavedati, kakšne kakovosti so te storitve in to mora tudi ustrezno delovati. Govorim zdaj o splošnem, ampak pri funkcioniranju moramo seveda imeti tudi nadzor nobene koristi ni od tega, če imamo omejitev hitrosti, potem pa ni nikjer policista in radarja, zato da lahko vsam, vsak voznik sam voz, vozi, kakor hitro hoče. Enako načelo velja pri storitvah. Storitve bi lahko ljudje izvajali na čezmeni ravni s pomočjo te izkaznice. Ampak tisti, ki skrbijo za izvajanje na nacionalni ravni, govorijo o tem, da že obstoječi nadzor ni ustrezen. Trenutni sistem nadzora se neprestano torpedira in spodkopava. Prav gotovo ni to v interesu Evrope. Mi želimo, da bi storitve bile visoko kakovostne za potrošnike, za delavce, pa tudi za tiste, ki si želijo imeti pošteno konkurenco na trgu. Mislim, da se tu spet skozi zadnja vrata uvaja načelo države izvora. Navidezno samo zaposlitev je tu nekaj, kar bi, kar bi lahko povzročilo velik problem in mislim, da govorimo o občutljivih sektorjih. Predolgo sem, običajno ne govorim tako dolgo, ampak. Uh, Našteli smo prav tiste sektorje, pri katerih vemo, da obstajajo težave že pri napotitvi, naprimer, da o drugih temah sploh ne govorimo. Vsi, ki smo tukaj kot poslanci, mislim, da bi morali razmišljati ne samo o tem, da je to sicer lepa tema, da bi bilo lepo, če bi imeli na pol delujoč skupni trg, ampak mislim, da bi morali delovati zmerno in pragmatično. Pogledati si moramo, kakšna je realnost. Mislim, da bi morali govoriti o vsem skupaj, ne pa najprej o direktivi, potem pa o uredbi in tako naprej. Gre za zelo kompleksno celoto in vse skupaj bo smiselno le, če bomo vse obravnavali v celoti. Trenutno se mi zastavlja vprašanje, kje je dodana vrednost. Zaenkrat je ne vidim, zato Zaenkrat priporočam, da smo do tega projekta zelo kritični in da nam gledamo z distanco. Hvala, Ulrike Trebesius je odsotna, jo bo kdo nadomestil kot eh, zastopnik EKR. Ne. Gue Engel. Nihče. Gospa Ždanoka, zeleni, izvolite. Hvala, Marjan. Hvala tistim, ki so se že oglasili in podali dvome v zvezi s tem predlogom. Tudi mi imamo kar nekaj vprašanj tukaj. Tudi sami imamo kar nekaj pomislekov in težav pri razumevanju tega predloga. Upam, da bomo na koncu vseeno prišli do dobrega rezultata. Prvič, kar zadeva oceno te poklicne izkaznice, ki je bila uvedena pred manj kot dvema letoma, torej januarja 2016. Lepo bi bilo, če bi dobili poročilo komisije v zvezi s tem, kako to deluje. Še posebej v primerjavi z novimi pobudami. Seveda, nekateri trdijo, da se ta storitvena e-izkaznica ponudnikom storitev podeli na prosto voljni ravni. Ampak, če beremo predlog, zadeva ni tako jasna. Ni popolnoma jasno, da to ne bo ustvarilo dodatnega bremena na podjetnike in ponudnike storitev. Še posebej to velja za tiste, ki poskušajo delati v državi članici na začasni ravni. Hvala, Marjan Harkin. Lepo je, da Marjan Harkin poskuša omejiti področje uporabe. Mislim, da je to dobra zamisel. To je dobra zamisel, čeprav bi morda lahko razmislili tudi o zavrnitvi predloga. Nekaj pomislekov imamo, najprej pa želimo videti nekaj konkretnih predlogov poročevalke, potem pa bomo oblikovali stališče v zvezi s tem. Hvala. Eh. Hvala, gospod Merta. Merci, madame le président vam, gospod predsedujoča. Če želimo poenostaviti oziroma dobro, se nam zdi to, da poenostavljamo administrativne kompleksnosti. Ampak glede tega poročila, glede uvedbe evropske izkaznice za storitve in povezanih upravnih zmogljivosti, tu pa gre za komplikacijo. In naj omenim tri razloge za to. In tu bi se pravzaprav želel strinjati s tem, kar so povedali ostali in gospod Harkin. Prvi razlog, zakaj to komplikacija je ta, da je namen tega projekta, da razvijemo notranji trg in da odpravimo ovire, ki trenutno obstajajo glede čez mejnega upravljanja tovrstnih storitev na nacionalni ravni. Torej, drugače povedano, dragi kolegi, s tem besedilom želijo omejiti um, pristojnosti soverenih držav, ko te želijo izvajati neke storitve na svojem ozemlju. Potem drugi razlog opažamo, da je več sektorjev strah, da bi ta predlog ukrepil uh, ta, po, ta pojav lažnih samozaposlenih eh, in eh, lažno napotenih delavcev. To je tudi razlog, zakaj pozdravljamo inicijativo poročal ali kaj, ki želi omejiti nabor poklicov, ki bi to kartico lahko uporabljali. In kot tretje mnenje smo in mislim, da podobno skrbi vse v teledvorani. Sicer strah nas je, da bomo s to kartico samo ukrepili socialni dumping in sicer eh, tujcem ne bo treba opravljati celo vrst različnih administrativnih postopkov, deklaracij in tako naprej, ki jih eh, bi mi pač v Franciji morali izvesti. Tako da smo mi zelo prividni, tako kot gospa eh, poročevalka. Hvala lepa, gospa Šojdrova, prosim.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 poskus olajšanja pretoka storitev na skupnem trgu. Mislim, da je vredno poskušati se pogovoriti o tem, ali je to najboljše urode, kar jih imamo in ali bi s predlogi sprememb lahko omejili tveganja, ki jih je gospa poročevalka Harkin omenjala imam še nekaj svojih predlogov, kar se tiče te direktive, kakorkoli že. Če zavrnemo to urodje, potem moramo jasno povedati, kako pa drugače želimo pomagati pretoku storitev na skupnem trgu. Mislim, da bi tako lahko dosegli bolje boljše usklajevanje in priznavanje kvalifikacij. V tem trenutku je to še predvsej neenotno. In to je urodje, ki torej ni obvezojoče, države članice se bodo odločile, ali si to želijo uporabiti ali ne. To mislim, da je prava pot naprej. To je tista spremljiva pot naprej za boljše usklajevanje storitev na skupnem trgu to pomeni izboljšanje ne samo za zaposlene fizične osebe, temveč tudi za kakovost storitev za potrošnike. To je tudi pomemben vidik. Thank you. Then I'll give the floor. Hvala lepa. Sedaj pa vračam besedo gospe Harkin. Have we anything from the commission? Hoče še komisija? The commission, absolutely. Želite spregovoriti po komisiji? Absolutno. Komisija, gospod Štraus, prosim. Potem pa gospod Harkin. Um, Tukaj sem, dober dan. Se prevečujem, zamudil sem začetek govora gospe Harkin, ampak mislim, da sem bistvo razumel. Drugim pa sem prisluhnil, sem pripombam predlogom, predlogom glede našega predloga. Mislim, da ni skrivnosti veliko znemirjenje je glede predloga komisije, glede stritvene izkaznice. Nekaj tega smo slišali tudi tukaj. Vse, kar lahko rečem, je, da smo zelo odprti za izboljšave tega orodja, ki je oblikovan tako, da ne bo šlo dlje kot to, kar imamo sedaj. Imamo direktivo o storitvah, to seveda sta podelja parlament in svet po dolgih pogajanjih. In naj povdarim, da čeprav je prvotno načelo bilo predmet dolge razprave leta 2006 tudi tukaj v parlamentu, pa Evropska storitvena izkaznica ne uvaja znovo načela države izvora. Edino, kar je, da mora država izvora preveriti, ali je ponudnik storitev, ponudnik storitev na njenem ozemlju. In to je pogoj, da potem ponuja storitve tudi v tujini. Vse druge regulativne, vsa druga regulativna pooblastila ostajajo pri stojoči državi članici. To, da bo Evropska storitvena e-skaznica je imela mlažne samo zaposlene, ehm, na videzna podjetja, da bo spodbojena na videzna podjetja. Ne, ravno nasprotno bo. S to kartico bo za državo gostiteljico veliko laže nadzirati to, kar podjetje začne. Morda, seveda, podjetje ne bodo zaprosila za kartico, to je prostovoljno, lahko se odločijo za to, da tega ne storijo, lahko poslujejo brez tega v državi gostiteljici, ampak to ne spreminja trenutnih razmer. Kolikor se bo torej izkaznica uporabljena za vlašanje nadzora, se bo to dejansko zgodilo. To bo povečalo nadzor in zmanjšalo možnost namišljenih samozaposlenih in navideznih podjetij. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala lepa. Mislim, da je razprava danes pomagala pomiriti strahove, ki jih veliko kolegov ima. Vemo, da pomisleki obstajajo o tem, kako deluje direktiva o storitvah. Zdi se nam, da kakršnekoli težave že so, bodo še povečane povedbi te kartice. Nekateri strahovi so upravičeni, drugi pa so okote namišljeni. Potrebno je videti obe strani. Morda zahtevamo preveč in spet rada bi se o tem pogovarjala s kolegicami in kolegi, ampak ma ne bi ta predlog, ki ga imamo, nam morda pomagal lotevanja s težavami vprašanj, ki jih imamo, obstoječih težav, z uporabo direktive v storitvah. Odgovora na to vprašanje ne poznam. Sem pa gotovo odprta da ga raziščem. Kolegica Šojdrova je dejala, da je to prostovoljno. Da, res je. Prostovoljno za podjetja. Vendar pa, če se podjetja odločijo uporabiti to urodje, potem je to obvezujoče za države. Ne moremo reči, da je vse skupaj samo prostovoljno. Mislim, da se strinjam s stališčem, da se moramo vprašati, ali ta predlog izpolnjuje cilje, ki si jih je zadal. Strinjam se s kolegom ELS. Vprašanje ostajajo, sporedne strukture, koordinacija in vse na enem mestu. Ampak to so zadeve, s katerimi se lahko ukvarjamo v besedilu samem. Ne strinjam pa se s komisijo, kar se tiče možnih nevarnosti, da bi se kartica lahko uporablja eh, za pri lažnih samozaposlenih. To je prava nevarnost. Tako kot ta predlog je formuliran sedaj, ni prave gotovosti, ki jo potrebujemo. Potrebno je vedeti, da tako podjetja kot potrošniki v državi gostiteljici morajo delovati na enakopravni podlagi kot tisti, ki ponujajo storitve ne gre samo za podjetja, ki nudijo storitve, povsod gre za enake pogoje znotraj držav članic. Strinjam se s socialističnim kolegom, imamo še neodgovorjena vprašanja, kar se tiče kakovosti storitev. Potem pa se vračam še na točko, o kateri sem že govorila, potrebno je izpolnevati pravila. Veliko na razprav bo še na rok je bil podaljšan, če se ne motim. Mislim, da se je potrebno o tem še izčrpno pogovoriti. Veselim pa se dialoga s kolegi. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Harkin. Časovni razpored, ki ga imam pred sabo, je sledeč. Rok za vložitev predlogov sprememb je 24. oktober. Opovdne. Obravnava predlogov sprememb je predvidena za 9. november. Yes, uh, it's, uh, the da, 20. november 2017 obravnava predlogov sprememb glasovanja v odboru preliminarni datum 4. decembra, na plenarnem zasedanju pa. No, tu pa datuma še nimamo. Hvala lepa za to. Točka 8. Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o pravnem in operativnem okviru Evropske storitvene e-izkaznice. Še enkrat torej. to je del pravnega in operativnega okvira, s katerim se ukvarja gospa Šojdrova. Prosim, gospa Šojdrova, beseda je vaša. No, děkuji, eh, kolegyně a kolegové. Hvala lepa, predsedujoča. Kolegice in kolegi, spomnila bi vas rada, da bomo govorili o mnenju našega odbora za zaposlovanje, kar se tiče Evropske storitvene izkaznice. Naj vas spomnim na to, kar je že bilo rečeno. Izkaznica bi naj bila prostovoljna in naj bi olajšala in se lotila ovir za podjetja, ki želijo razširiti svoje, svoje poslovanje tudi čez meje, naprimer v gradbenem sektorju. To je povezano tudi z direktivo o storitvah, ki določene, prinaša določene izboljšave razmer, vendar pa potencial sektorja še vedno ni izkoriščen. Saj ne v tolikšni meri, koliko smo to pričakovali. V prejšnji razpravi smo slišali, da se porajajo vprašanja, ali je ta pobuda dober, instrument, po mojem, skušamo razmišljati o tem, kako bi države članice pomagale podjetjem pri delovanju v državah gostiteljice. Takih obvez trenutno ni. Če bi to bilo, bi, če bi imeli evropsko storitveno izkaznico, bi države članice bile obvezane ponujati storitve podjetjem. Tako da bi bila obveza izdajanja e-kartice. Podjetja pa potem ne bi imela obveze, eh, da bi sama morala izvedeti, kdaj lahko začne poslovanje v drugi državi članici. To je dodana vrednost. Danes lahko podjetja stopijo v stik eh, z gospodarskimi zbornicami ali z nevladnimi organizacijami držav gostiteljica, ampak država gostiteljica ni obvezana, da izda te informacije. Podjetje, podjetje bi sedaj zaprosilo za to izkaznico v v svoji državi in prednost za podjetje bi bila, da bo potem to podjetje komuniciralo z organi matične države. Podjetje bo torej lahko izpolnilo vse obveze v matični državi in to bo potem sprejeto tudi v državi gostiteljici. Mislim, da je to torej nekaj, česar še nimamo pri teh čezmejnih dejavnostih. Ta nova uredba ne poenostavlja standardov v drugih državah članicah. Gre samo za nov, novi administrativni postopek za podjetja. Seveda, ne razumem, da obstajajo določeni pomisleki, kar se tiče nevarnosti zlorab. Naprimer, lahko pomislimo na določene varovalke, ki bi jih vključili v predlogih sprememb. Sedaj pa si kar pogledamo besedilo samo. Želela bi uvesti določene spremembe, to sem tudi storila, to prinaša kar nekaj jamstev. Najprej moramo izpostaviti, da je izkaznica prostovoljna, to mora biti jasno. Drugič, je izkaznica mora biti veljavna za 24 mesecev. Lahko se potem obnovi še za dve leti. Vsi podatki, ki se nanašajo na ponudnika storitev, pa morajo biti preverjeni. To ne bo posebno breme, dodatno breme za podjetja, bo pa to zagotovilo dober mehanizem, da bomo lahko preverili vse informacije ponudnika glede ponudnika storitev. Nadaljna stvar. imamo prakso tihe privolitve. To smo uporabljali v praksi. Vendar pa izkaznica je prostovoljna. To ni obveza in zato mislim, da načelo tihe privolitve ni potrebno. Če želimo, da boste obe državi imeli gotovost, je dobro imeti ustrezen nadzor tiha privolitev bo izbrisana. Prav tako ostaja obveza, da posodobljamo podatke in možnost, da kaznujemo osebo ali podjetje, če posodobljenih informacij ni. To mora biti v besedilu tudi jasno zapisano. Vsi ti predlogi sprememb bodo izboljšali prvotno besedilo. Veselim se pripomb komisije. Naj pa povem, da smo se posvetovali glede teh predlogov s mem tudi socialnimi partnerji, tako sindikati kot eh, delodajalci in res je, da so tudi oni izrekli določene pomisleke. Pripravljena sem seveda sodelovati s poročevalci v senci pri izboljšanju besedila. Uredba mora dobiti podporo sicer ne bo uspešna in bo to uh, zgolj črka na papirju. Ähm, Spaligner. Za direktivo velja enako, kot sem dejala za uredbo. Možnosti teoretično so zelo lepe, vendar pa nevarnosti, tveganja, veliko vprašanje je tako razširjeno, da bi svetovala k zavrnitvi te direktive. Cene pa to, kar ste dali gospa Šojdrova, namreč kar se tiče potencijalnih izboljšav. To zelo cenim. Vendar pa ne zadošča, če bomo imeli toliko velikih nevarnosti in toliko odprtih vprašanj. Samo dva primera, da ne bom šla preširoko. široko. Gradbeni sektor je še prav posebno občutljiv. Tukaj moramo posebno omeniti. In tukaj gre pogosto za čezmejne operacije. Zdaj bom to ponazorila. Na gradbišču, in to se pri nadzoru vedno znova ugotavlja v Avstriji, pa tudi drugje je podobno. Torej, na gradbiščih pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da dobro, tukaj gre za samozaposlenega, pod narekovaji, za klasičnega, resnično v narekovajih, nekako, ki potiska samokolnico. Torej, po klasičnem avstrijskem pravu gre za klasične pravice delavca in pogosto se pri nadzoru izkaže, da ta oseba nastopa kot samozaposlena. Ko se potem pri nadzoru ugotovi, da je to podjetnik, bi seveda moral, tako kot pri direktivi v skaznici, biti upravljen ne kot klasični podjetnik, temveč tudi s pojmom delo dajalec. In to je potem velika težava tudi pri drugih poklicih. Če bomo imeli to storitveno izkaznico, kako bodo organi lahko, ko gre za včasih navidezno samozaposlenost, nadzorovali. So instrumenti, ki jih imamo na voljo v direktivi zadostni. Gospa Šojdrova, prej ste omenili, da moramo pomisliti na to, kaj lahko storimo, da bi imeli delojoč skupni trg. To je tisto, k čemu stremimo. Pomembno je ne začeti s to izkaznico, temveč z delujočim sodelovanjem med organi v Evropi. Kako pa bo to delovalo, če bo podjetnik, plovnik storitev, odšel iz Avstrije v Istanijo in Španijo in bo potem v Nemščini zapisano, kakšno storitvene izkaznice, imamo tem morajo estonske organi, tako kot je to predvideno, prevesti v estonščino, španščino pa v španščino, v Španiji pa v španščino. Torej zelo veliko je kompleksnih zadev. Po mojem to ne dovoljuje, da bi lahko potrdili ta sistem. Pri izvajanju direktive o storitvah moramo resnično tako uresničevati zadeve, da bo skupni trg resnično deloval poskrbeti moramo za to, da bo sodelovanje med organi institucijami delovalo. Ne bom ponavljala stotine zgodb, ki so resnične. Žal to ne deluje v zadostni meri, ko si čezmeni organi izmenjujejo informacije. Če se to ustrezno izvaja, kako se lahko izvaja in vsem tistim, ki želijo ponuditi to storitev, moramo jasno povedati. You, Hvala lepa, gospod Harkin. Well, I... Hvala lepa. Mislim, da sem večino tega, kar sem želela povedati, dejala že prej. Zelo cenim to, kar poskuša narediti poročevalka, da bi imeli varovalke. Šla bi še dlje, kot je šla sama, in bi naprimer podprla izjemo za gradbeni sektor. Morda pa bi lahko povedali kaj več o tem. Govorili ste o črtanju tihe privolitve. Lahko poveste kaj več o tem, kaj to pomeni. Podpiram vaše predloge, kar zdiče kazni. Ampak, kot sem dejala, si moramo to še bolj podrobno ogledati. To je pa še vprašanje za komisijo če se izda izkaznica in to se izdaja za ne omejeno časovno obdobje, se lahko potem kasneje država članica odloči, da bo ugovarjala. Pri tem govoru pa lahko uporabljajo ogovore, ki bi jih morali morda že prej v tesnem obdobju, obstajajo kakšne ovire na strani države gostiteljice, če je izdala izkaznico, potem pa kasneje se izkaže zaradi kakršnega koli že razloga, da to postavijo pod vprašaj. Ali obstajajo kakšni, kakšne ovire? razen tistih, ki so v direktivi v storitvah. Z drugimi besedami, če bi država članica lahko določena vprašanja sprožila že prej, ko so zaprosili, ali lahko to storijo kasneje. Pa še nekaj, gospa Regner je govorila o tem, da če določena država izda izkaznico ali

gospa predsednica, dragi kolegi. Mi smo zelo skeptični glede te direktive o pravnem in operativnem okviru Evropske storitvene e-izkaznice. In mislim, da nismo edini, ki smo zelo skeptični. Avtomatično podaljšanje eh, te kartice in uh, Eh, preprosta kazen, če jo kdo ponaredi, eh, potem to, da ima komisija možnost sprejema delegiranih aktov in pa to, da države članice ne smejo nalagati na nekakšnih dodatnih zahtev, kljub eh, dejstvu, da kartica še ni bila izdana, to govorimo o predlogi spremembih 5 in 6, ta pravni okvir kaže na izredno popustljivost in laksizem in državam članicam oduzema številne pravice. Kaj pa, na primer, če se eh, nacionalna zakonodaja spremeni med podaljšanjem kartice? Prav tako me zanima, kakšna je pravna situacija, če eh, izvajalec dobi več kazni zaradi ponaredbe ali lahko država članica eh, definitivno prekliče njegovo kartico. Ta pravni okvir ima številne pomankljivosti, ni dovolj natančen in to vedno znova ponavljamo. In sicer to, da imamo vedno bolj absolutističen notranji trg, sili evropskega zakonodajalca, da posega v pristojnosti držav članic. In naši predlogi sprememb bodo šli v posem drugačno obratno smer, mi je žal. Gospa poročevalka za to. Thank you and now Mr. Hvala lepa. Sedaj pa komisija, prosim. What is yours? Thank you, Chair. Uh, to respond to Mrs. Harkin's question. Hvala lepa. Naj se odzovem na vprašanje gospe Harkin ali bolj na splošno. Lahko odgovorite na vsa vprašanja. Well, I, I will only... Prav. Odgovoril bom na specifično vprašanje, ki mi jih je zadala gospa Harkin. države članice bodo imele vsa pooblastila za preiskovanje in če potrebno odozem izkaznice ponudnika storitev, če bodo imeli legitimne razloge za to, če mislijo, da je kaj narobe. Zdaj, da je bila izkaznica izdana, ne pomeni, da države članice ne morejo preiskovati, lahko izvajajo nadzor, na terenu. To ta izkaznica, tega ta izkaznica sploh ne spremeni. V bistvu se tudi sami že odgovorili na svoje vprašanje, ali odzem določene kartice v eni državi ima vpliv na druge države. Ne, če je to v državi gostiteljici. Če pa se kaj zgodi v domači državi, če se gotovi, da ponudnik storitev ni legitimni ponudnik storitev v svoji državi članici, potem bo odzem, ki pomeni težave v domači državi, pomenil, da kartica ne bo uporabna po celotni EU. To pomeni, da to potem v tem smislu ima veljavo po vsej EU. Bolj nasplošno, gospa Regner, težave v Avstriji. Izkaznica, morda se ponavljam, bi naj olajšala zmožnost organov odkrivanja lažne samozaposlenosti, če ponudnik storitev ne deluje kot samozaposlovalec v svoji domači državi, potem bo zelo težko dobiti e-izkaznico, tako ali tako dejansko morajo delati, morajo ponujati storitve v domači državi. Torej, če gredo prek tega postopka, potem bomo imeli vse, bodo imeli vse dokaze, če pa ne, potem pa jim ta e-izkaznica ničesa ne preprečuje. Tako da smo mnenja, da e-izkaznica ne preprečuje bo olajšala lažne zaposlenosti ali navideznih podjetij, bodo pa organi imeli več možnosti z, pri uporabi, naprimer, izmenjava podatkov, da bodo vedeli, kaj točno se dogaja in preverjali, ali je vse ustrezno. Tako, sedaj pa še gospa Šojdrova za zaključne besede. Eh, Hvala lepa kolegice in kolegi, za vaše mnenja. Tudi sama bi se rada zahvalila komisiji. Naj povem, da nisem napisala direktive, sem poročevalka za mnenje in moje delo je podati predlog in potencialno podati predloge sprememb, če mislim, da bi predlog lahko izboljšali. Torej, razumem vaš odpor do projekta, vendar pa domnevam, da kolega Marta, ki je proti skupnemu trgu načeloma, za druge, da ne vem, da želite izboljšati delovanje skupnega trga ta predlog se mi zdi kot orode za izboljšavo le tega. Mi pa moramo ugotoviti, ali je to orode, ki deluje. Kar se tiče gospe Harkin in njenega vprašanja, zakaj se ukvarjam s to tiho privolitvijo, komisija to predlaga v primeru, če organi države gostiteljice ne izdajo negativnega mnenja. Potem se domneva, da so pogoji izpolnjeni in da lahko ponudnik storitev posluje. To je ta tiha privolitev in funkcionalnosti izkaznice. Zato, da bi imeli gotovost v državi gostiteljici da se tiha privolitev ne porabi zato, ker bi lahko prišlo do zamude, do nesporazuma, pa imamo možnost zagotoviti več jasnosti. Zato, da smo popolnoma jasni, moramo imeti postopek odobritve. Zato je izkaznica ne samo tiha privolitev, tako je moje mnenje. Komisija seveda ne more dati več pripomp na to, vendar pa zato, da se izognemo kakršnemu koli nesporazumu v postopku odobritve, mora biti to soglasje eksplicitno. Torej, zato govorim, zato sem govorila o tej tihi privolitvi. Sicer pa bomo videli, ali lahko izboljšamo osnutek in ali bo to spremljivo za vse. Hvala lepa za to pomembno razpravo. Smo v precej smo precej na dobrem, kar se tiče časa. Rok za predloge sprememb je 24. oktober. To pomeni, da imamo dovolj časa za ukrepanje. 20. novembra pa bomo govorili o prvih sprememb. V našem odboru bomo glasovali zgodaj, na začetku januarja ali pa potem morda kasneje, proti koncu januarja. Kakorkoli že čas moramo izkoristiti, zato da bomo prišli do kar se da dobrega rezultata. Hvala lepa za ta pojasnila. Razprava je bila dobra. Naslednji sestanek pa bo 10. oktober. Ves dan, tako dopoledne kot popoldne v Bruslu. Lep večer, lepo se imejte do takrat. Hvala.